besedila, o kateri smo glasovali, posedovali pristojnim službam in želim vam vsem skupaj še eno postopkovno vprašanje. Upam, da ga je tukaj zares za postopkovno.